gospa predsedujoča gospe in gospodje nadaljujemo s sejo zapisnik včerajšnje seje in sprejeta besedila so na voljo ima kdo kak ugovor ne dobro zapisnik je torej sprejet